Guten Abend. Mikrofon? Ist on? Ja. So, guten Abend, liebe Kolleginnen. Pozdravljene, kolegice in kolegi. Zaradi zamude uh, ustne obrazložitve glasov ne bodo potekale takoj po glasovanju, ampak šele po koncu razprave. Najprej bomo uh, glasovali o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, poročilo Kircos, imamo pa imensko glasovanje, za katerega potrebujemo kvalificirano eh, večino, glasujemo. Ste glasovali? Konec glasovanja. To je sprejeto. Potem pa poročilo Kristoforu, poraba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Prav tukaj, tu imamo tudi po imensko glasovanje in klavicirano večino, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa poročilo. Kriso Honos v zvezi z odpravo uh, imunitete Antonija Ipinta. Glasovali bomo uh, normalno, kdo je za, kdo je proti. Zdržanim, to je sprejeto. Potem pa zahteva poročilo Cvjevka, zahteva za odzem imunitete gospoda Ivana Jakovčiča. To je za. Kdo je proti? Zdržani? Sprijeto. Potem pa poročilo Negresku. Uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Poimensko glasovanje, kvalificirana večina, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa poročilo Regner, zahteva za odzem imunitete Viktorju Uspaskiču. Kolega Frhovštad, prosim. Uh, Hvala za vašo prijazno spodbudo. Gospod predsedujoči, po tem res sočutni, po sočutni razpravi, ki sem jo imel s predsednikom Šulcem, ki mi je povedal, da moram sedaj ukrepati in ne pred dvema urama, bi predlagal, da se to poročilo vrne poročilu na podlagi člena 188 skozi 2. Razlog pa je, da če priberete to poročilo, še vedno obstajajo dvomi v, v zvezi z številnimi vprašanji, Wikileaks, dokumenti in tako naprej, pa tudi dvomi v zvezi z nečim zelo pomembnim. Ko smo obravnavali um, tudi gospoda Sivrija, smo se eh, dogovorili, da omaknemo imuniteto, ampak tudi pod pogojem, da njegov mandat ne bo uh, omejen. Torej ni šlo za omejevanje osebne svobode in prosim, da odbor za pravne zadeve tukaj sprejme isto odločitev in da to ponovno razmisli o tem, zato da osebna svoboda gospoda Uspahškiča ne bo tukaj omejena. Ne vem, zakaj bi morali gospoda Uspahškiča obravnavati drugače kot gospoda Severina, ki je bil tudi obtožen korupcije, kar je pa bistveno hujše. Zato vas prosim, da. Uh, glasujete o tem, da se poročilo vrne odboru. Hvala lepa, kolega Ferhofstadt. Po naših pravilih obstaja možnost, da en kolega se izreče za in eden proti. Kdo želi govoriti za pred, ta predlog? Gospod Dolniš. No. no. Tako sem odločil gospod predsednik čeprav je gospod verhofstadt moj politični nasprotnik podpiram njegov predlog že več kot deset let sem bil član posebne komisije ki se je imenovala komisija za mm, preverjanje eh, oblasti in imunitet in takrat je naš kolega donec jasno povedal da da kadar nekje smrdi po političnem preganjanju in potem, da se določenega poslanca preganja iz političnih razlogov, da je treba ohraniti njegovo imuniteto. Takšna je bila sodna praksa in sam uh, sem jo upošteval tudi pri političnih nasprotnikih in zato obžalujem delovanje komisije, ki se je udala temu mainstreamu in uh, odzemala imuniteto tudi tistim poslancem, eh, ki sicer politično korektno ravnajo. Wir haben eine Minute, Sie haben die gleichen Regeln wie hvala lepa gospod kounis ena minuta za vas veljajo ista pravila kot za vse in eh, odločil sem da gospod goldis eh, podpre vaš predlog ki je iz druge skupine torej v redu kdo pa želi govoriti proti temu gospa regner izvolite. Hvala. Gospod Spaskič je imel veliko priložnosti, da se izreče v tem primeru in odbor za pravne zadeve je tukaj ravnal zelo skrbno, tako kot tudi pri drugih primerih eh, odzema imunitete. Intenzivno smo se s tem ukvarjali že v prejšnjem mandatu. To gre za eh, postopek, ki je tu že na prizivnem sodišču in Ponovno smo ga zelo skrbno obravnavali v našem odboru, zato je odločitev zrela in to zdaj. S tem primerom smo se res zelo dolgo in natančno ukvarjali in sedaj je pravi čas za to, da glasujemo o tem. Hvala, kolegica Regner. Glasovali bomo za to, kdo je za. Se upravičujem, glasujemo o tem, ali se bo poročilo vrnilo odboru. Kdo je za to, da se poročilo vrne odboru? Kdo je proti? Kolikor sem videl, je to večina, ampak bomo preverili, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zahteva je zavrnjena, torej bomo odločali o poročilu kolegice Regner, kdo je za, kdo je proti. Zdržani, poročilo je sprejeto. Sedaj pa poročilo kolege Duda v zvezi zahtevo za zaščito privilegijev in imunitete gospe Albertini. Kdo je za? Gospoda Albertinja, kdo je proti? Zdržani? Sprijeto. Potem pa poročilo kolega Glansbergi so v zvezi z makrofinančno pomočjo v Ukrajini. Več poimenskih glasovanj imamo tukaj. Mm, predlog s prejem besedem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo um, 1.3. Kdo je za? glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe ena, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dva, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo člena 3.1. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog sprejem B11. Kdo je za? Sedaj pa z dvigom rok. Kdo je proti? Zavrnjeno. Predlog sprejem B12. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. Predlog sprememb je pet, poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pre... Se upravičujem. Predlog sprememb je šest, poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto in pa zakonodajna resolucija, pomensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa poročilo kolegice Kajli v zvezi z letnim dačnim poročilom. Peti odstavek prvotno besedilo, kdo je za, kdo je proti. To bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 23 za, proti, zdržani, sprejeto, 25 za, proti, zdržani, sprejeto, 34 za, proti, zdržani, sprejeto. 37 z ustni predlog spremembe kolegice Kajli. Izvolite. pozdravlja hitro sprejetje poročila po državah za banke, kot je opredeljeno v četrtem predlogu sprememb v zvezi um, z direktivo o kapitalskih uh, zahtevah in predpisuje zahtev eh, obvezno poročanje za posamezne države, za vse čezmejne države, izključno za uh, eh, sektorje, v katerih deluje vključno z davčnimi oazami, z trenutno takojšnjom pregledom direktivo o računovodstvu z namenom zmanjševanja um, administrativnega bremena. Hvala lepa. Ima kdo kaj proti? Ne. Potem bomo glasovali o 37. točki v, v dveh delih, v taki obliki. Kdo je za prvi del? Kdo je proti? zdržani sprejeti drugi del za, proti zdržani. Mislim, da je sprijeto, bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 39. Prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti. Zdržani sprejeto, drugi del poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 60 gre za proti vzdržani. Sprijeto. 62 v dveh delih prvi del za proti vzdržani. Sprijeto. Drugi del za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 67 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za. Bomo preverili, preverjamo prvi del, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti. to ni čisto jasno, glasujemo, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 69, kdo je za? Proti? Zdržani? To je z isto večino zavrnjeno. 70 odstavek, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Uvodna izjava M, prvotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa resolucija v celoti, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zaključili smo glasovanja. Vsa prosim, da tisti, ki ne želite poslušati, hitro zapustite dvorano, ostali, da uh, se usedete in ostanete na svojih mestih. Besedo bom dal gospe Morgerini.